danes ponovno otvarjam zasedanje, ki smo ga preknili 12. decembra lansko leto. Zapisnik zasedanja 12. decembra imate na voljo. Ima kdo kakšno pripombo? Dobil sem sporočil, da ni tolmačenja v angliščino. Ravno kar sem povedal, da ste mi naznali, da ni tolmačenja v angliščem, vendar pa sem to povedal po nemško. Imamo sedaj vse jezike na voljo. Še enkrat sprašujem, lahko slišite tudi angliško tolmačenje? Mam film. Čudovito, odlično. Torej, sedaj ponovno otvarjam zasedanje, ki smo ga prejeli 12. decembra. Zapisnik in sprejeta besedila zasedanja 12. decembra imate na voljo. Imate kakšno pripombo? Ne.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 me je opozorilo na to, mm, da je pred kratkim prišlo mm, do zelo skrajnih vremenskih pojavov v, pojav v Evropski uniji. Prišlo je do poplav, hudih nalivov, ki so povzročili veliko škodo. Odločili smo se, da bomo to vprašanje postavili na dnevni red februarja na prenas zasedanje. Radi bi izrazili solidarnost vsem prizadetim in upam, da bodo pristojni organi v vseh evropskih državah hitro in nebirokratično priskočili na pomoč. 12. januarja je, se je začela konferenca o prihodnosti Siriji ta konferenca je zelo težko pričakovana, na kateri bodo sodelovali predstavniki opozicije in tudi sirskih oblasti. Cilj te konference je, da bi končno zaključili boje in konflikt v Siriji. Zato je ta konferenca zelo pomembna. Evropska unija je pozvala vse udeležence, da ne prestavijo te konference, ampak da se udeležijo. Na konferenci predsednikov smo se odločili, da bomo še naprej spremljali dogodke v Siriji in podprli mirovni proces. Gospe in gospodje, zvedel sem, da je bil gospod Brok deležen osebnega napada romunskega predsednike vlade. V okviru razprave o priseljevanju iz Romunije primerjali so ga z predstavnikom nacistov. Preverili bomo, kaj se je zgodilo in zdi se mi, da ni prav, da izvajajo takšne primerjave in mislim, da moramo resnično zagovarjati osebno integriteto gospoda Broka v tem primeru. Sedaj pa sporočila. Na konferenci predsednikov smo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 V skladu s prvim stavkom 7. člena poslovnika Evropskega parlamenta, kot tudi četrtega pravila poslovnika, Evropski parlament jemlje to znanje. Izrekamo dobrošlošico novim kolegom. In v skladu s tretjim odstavkom drugega člena poslovnika bodo ti poslanci dobili polno pravno članstvo v Evropskem parlamentu. Če ni nobene ovire, bo do tako postali polnopravni poslanci v Evropskem parlamentu. Gospod Blum bo 9. oziroma je 9. januarja 2014 zapustil skupino FD in postal neodvisni poslanec. od skupine ELS SD zelenih ale sem dobil seznam imenovan za spremembe v odborih in med parlamentarnih delegacij. Če ni nobene pripombe, bomo potrdili ta seznam. V skladu za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 podpisal naslednje dokumente v skladu z 74 členom poslovnika. Te dokumente boste dobili skupaj z zapisnikom današnjega zasedanja. Sedaj pa gremo na dnevni red za današnji teden. Nisem prijel nobene prošnje za bil za predlog, nisem videl nobenega predloga spremembe. Imate kakšno pripombo v zvezi z dnevnim redom? Gospod predsednik, nimam nobene pripombe glede dnevnega reda, glede na to, da smo sedaj pri sporočilih, bi dejal naslednje. Predsednik je prekinil.